Pozdravljeni kolegi. Nadaljujemo z zasedanjem. Prva točka na našem dnevnem redu je izjava komisije o svežnju farmacevskih izdelkov. Gospod komisar, beseda je vaša. Dank, gospa predsedujoča, spoštovane dame in gospodje. Predlogi tako imenovanega